in komisije na temo predstavitve programa dejavnosti romunskega predsedstva. Rad bi izkoristil to priložnost, da pozdravim predsednico vlade Romunije, gospod Dančilo. Beseda je vaša. domnule președinte al parlamentului european gospod predsednik parlamenta gospod predsednik komisije spoštovani poslanci evropskega parlamenta dame in gospodje v veliko čast mi je da sem lahko danes z vami kot predsednica vlade romunije prevzeli smo mandat, predala nam ga je Avstrija in zato bi se rada zahvalila avstrijskemu predsedstvu. Hkrati pa bi se rada zahvalila tudi našima partnericama, finski in pa hrvaški. Imeli smo zelo dobro koordinacijo in pripravili smo skupen delovni program za naslednjih 18 mesecev rada bi spostavila sledeče prednostne naloge rumunskega predsedstva. Poleg tega bi rada postavila, predstavila naš pogled na prihodnost Evropske unije. Dame in gospodje, Evropska unija je zmeraj znala premustiti ovire in se izkopati iz težavnih situacij. Evropski projekt v trenutni obliki so zaznamovale številne krize. Danes smo ponovno v zelo težavnem trenutku evropske obnove. Ampak vsaka težavna situacija lahko predstavlja tudi priložnost za nov začetek. In ravno zaradi tega želim povedati, da po mojem mnenju, predsedovanje Romunije Evropski uniji ni le obveza. Več kot 500 milijonov evropskih državljanov namreč pričakuje naš odgovor na izzive prihodnosti. Želijo, da jim nakažemo, v kakšni prihodnosti bodo živeli. Čas je, da evropskim državljanom pokažemo, da evropske inštitucije delajo v njihovem imenu in da bomo za nje dosegli tudi rezultate, ki bodo izboljšali življenje v Evropski uniji. Prvi del tega predsedstva bo izjemno intenziven. Zagotovo ne bomo imeli veliko časa za sprejemanje odločitev in zaradi tega računam tudi na vašo podporo. Želimo namreč zaključiti čim več zakonodajnih aktov ki se bodo znašli na našem dnevnem redu. Na ta način se bomo namreč lahko bolje spopadli z evropskimi izzivi. Naše predsedstvo se bo osredotočilo na idejo kohezije, ki je skupna vrednota Evropske unije. In sicer se bomo osredotočili tako na politično kohezijo, torej vrednota, na tesno sodelovanje med državami članicami, pa tudi na gospodarsko kohezijo in pa na ozemelsko kohezijo. To pomeni, da želimo premustiti razlike v razvoju med različnimi državami članicami in pa regijami. Pomembna je tudi socialna kohezija. To je pomembno zaradi štiri svoboščin, ki veljajo na notranjem trgu Evropske unije. Takšen je torej naš pogled na kohezijo. In to je tesno povezano tudi z našimi tematskimi prioritetami. Osredotočili se bomo na štiri temeljne ukrepe. Na Evropo konvergenčnosti, na Evropo varnosti, na Evropo kot globalnega akterja in na Evropo skupnih vrednot. Torej, najprej k Evropi konvergenčnosti. To je prvo področje, na katerega se bo usredotočila Romunija tekom predsedovanja Evropski uniji. Tukaj gre za gospodarski razvoj, eh, za socialni razvoj, za konkurenčnost, za boljšo povezanost in pa za trajnost. Notranji trg je zagotovo največji dosežek Evropske unije, je v središču evropskega projekta. In zaradi tega je eden izmed ciljev romunskega predsedstva tudi, da dosežemo napredek na zakonodajnem področju, ki zadeva notranji trg. To pomeni, da moramo vzpostaviti ustrezen okvir za boljše delovanje notranjega trga. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za izboljšanje znanstvene in pa tehnične podlage evropske industrije. Na ta način bi lahko izboljšali tudi našo konkurenčnost na mednarodni ravni. Hkrati bi s tem uspodbudili gospodarski razvoj in zagotovili nova delovna mesta. Še naprej se bomo zauzemali tudi za digitalizacijo v Evropski uniji, še prav posebej pa za digitalizacijo evropske industrije. Digitalna pobuda je projekt, na katerega se je osredotočilo že od trisko predsedstvo in pred njim estonsko predsedstvo. Mi bomo s tem delom nadaljevali. Poleg tega se bomo osredotočili tudi na razvoj dobro delujočih odnosov med Zahodom in Vzhodom, med Severom in Jugom. Poskrbeli bomo za različne povezave. Na ta način želimo zagotoviti še boljše delovanje štirih svoboščin, ki veljajo na notranjem trgu. Evropsko gospodarstvo bi lahko s tem postalo bolj konkurenčno, na ta način bi lahko izboljšali tudi življenski standard v manj razvitih regijah Evropske unije. Dolgoročno gledano pa je pomembna tudi energetska unija, poleg razvoja gospodarstva in to bo zagotovo pomembno tudi v okviru dela našega predsedstva. Druga točka, na katero se bomo osredotočali, je Evropa varnosti. Srečujemo se z velikimi varnostnimi izzivi. Izzivi, ki ogrožajo tudi varnost naših državljanov. Evropska unija se sooča z številnimi tveganji in to lahko ogrozi tudi naše vrednote in pa blaginjo naše odprte družbe. V svetu, ki se vedno hitreje razvija, je zelo pomembno, da zaščitimo državljane tudi v virtualnem svetu. Zato moramo poskrbeti za to, da se bo lahko Evropa lažje branila pred kibernetskimi napadi. Kibernetska varnost bo zaradi tega pomemben kazalnik pri različnih projektih, ki bodo povezani z varnostjo v Evropski uniji. Prizadevali si bomo torej za varnost na področju informatike, nadaljevali pa bomo tudi z pobudami in pa projekti na področju migracij. Okrepiti je potrebno varnost na zunanjih mejah, boriti se moramo proti terorizmu in prizadevati si moramo za varnost naših državljanov na ozemlju Evropske unije. potrebujemo okrepitev in razširitev urada Evropskega javnega tužilca, poleg tega pa je potrebno okrepiti tudi pravosodno sodelovanje pri civilnopravnih in kazenskopravnih postopkih. Najti želimo rešitve tudi za področje migracij. Zauzemamo se za boljše sodelovanje med državami izvora, tranzitnimi državami in pa državami prihoda. Tudi na področju boja proti trgovanju z ljudmi. Potem pa tretji cilj, na katerega se bo osredotočalo romunsko predsedstvo. Evropa kot globalni akter. Pri tem gre za celo vrsto dejavnosti, ki izhajajo iz naših skupnih zavez. Vse skupaj je povezano z globalno strategijo, za varnostno in pa obrambno politiko. Okrepiti moramo obrambne in pa varnostne zmogljivosti Evropske unije. To pa mora biti tesno povezano tudi z podobnimi postopki v NATO. Z veliko pozornostjo bomo spremljali tudi situacijo v naši bližnji soseščini. To je povezano tudi z širitveno politiko Evropske unije. Deset let potem, ko je stopilo v veljavo vzhodno partnerstvo, smo se znašli v zelo pomembnem trenutku. Zahodnemu Balkanu moramo posvečati veliko pozornosti. Poleg tega pa želimo izpolniti tudi obljube Evropske unije na mednarodni ravni. Tukaj gre za vzpodbojanje trgovinskih interesov, za modernizacijo večstranskega trgovinskega sistema in pa za razširitev trgovinske politike. In še četrti cilj - Evropa skupnih vrednot. Če se izrazim drugače, potrebno je vzpodbujati politično kohezijo v Evropi. Želimo se boriti za naša načela in za vrednote, ki nas združujejo. Hkrati pa moramo odločno nastopiti proti rasizmu, nestrpnosti, sovraštvu do tujcev, antisemitizmu in pa sovražnemu govoru. Želimo bolj demokratično Evropsko unijo. Zaradi tega se bomo zauzemali tudi za enakopravno obravnavo v vseh državah članicah in pa za enakopravno obravnavo vseh evropskih državljanov. To je izjemno pomemben vidik. Le na ta način bomo lahko ukrepili zaupanje državljanov v evropski projekt, ponovno okrepili. To je stališče romunskih državljanov, ki jih zastopam kot predsednica vlade Romunije. Zauzemam se za interese Evropske unije, pa tudi Romunije. Romunija je v tem trenutku predmet številnih kritik. Romi, Romunija mora izpolnjevati zahteve, ki ne veljajo za druge države članice. In Romuni vidijo, da nas obravnavate drugače kot eh, državljane drugih držav. Romunija še zmeraj ni v šengenskem območju in rada bi izkoristila to priložnost, da se zahvalim predsedniku komisije Junkarju in pa predsedniku parlamenta gospodu Tajanju za njuno podporo, kar zadeva pristop Romunije k šengenskemu območju. Določene odločitve, ki so sprejete na ravni Evropske unije in sicer zopr določene države članice, Na lastni koži občutijo predvsem državljani teh držav članic in to vpliva seveda tudi na zaupanje teh državljanov v Evropsko unijo. Tukaj sem predstavila pogled Romunije, ampak ne smemo pozabiti, da moramo vedno na prvo mesto postaviti državljane v državah članicah, na katere naše odločitve vplivajo. Izogniti se moramo tudi neenakopravni obravnavi. Okrepiti moramo skupne vrednote Evropske unije izobraževanje in kultura sta dva pomembna vidika za prihodnost. To je pomembno za posameznike v Evropski uniji, pa tudi za konsolidacijo evropskega projekta. Potrebujemo ustrezne rešitve, ki bodo vključile tudi generacijo mladih v izgradnjo močne Evropske unije, ki temelji na naših vrednotah. Dame in gospodje. Natančno spremljamo tudi, kar se dogaja v eh, britanskem parlamentu in Brexit bo zagotovo v središču romunskega predsedovanja. Videli bomo, kako se bo nadaljevala zgodovina Evropske unije. Seveda pa se moramo iz tega tudi kaj naučiti. Maja bo naša demokracija izvolila nov parlament. In to priložnost bi morali izkoristiti vsi tisti, ki verjamemo v Evropo. To je priložnost, da se zauzamemo za Evropo, ki bo spet bolj temeljila na ustanovnih načeljih in pa na evropskem duhu. Potrebujemo močno in združeno Evropo, potrebujemo boljšo Evropo. Evropo, ki bo izpolnila zaveze, ki jih je dala svojim državljanom in ki bo izpolnila tudi svoje zaveze na globalni ravni. Rabimo evropsko Evropo, ki bo zares zastopala evropske vrednote. Državljani pa morajo ponovno dobiti občutek pripadnosti, pripadnosti Evropski uniji. In sicer tako na politični, kakor na gospodarski ravni. To je najboljša možnost za razvoj evropskega projekta. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo podpredsednik Evropske komisije, gospod Ansip. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovana predsednica vlade, spoštovani evropski poslanci, poslanke. Govorim v imenu gospoda Junkerja in veseli me, da sem lahko tukaj v tem zgodovinskem trenutku ob času prvega romunskega predsedovanja svetu Evropske unije. Romunija, tako kot moja država Estonija in številne druge države v Evropski uniji, praznuje oziroma je praznovala lani stoto obletnico. To je bil čas, ko smo se spominjali zgodovine, obenem pa smo ugotavljali tudi, kako daleč smo prišli v tem času. In Romunija je prišla res zelo daleč. Zdaj se je znašla tam, kjer mora biti, v osredju Evrope. In nič ne ponazarja bolje tega napredka kot to predsedstvo. V naslednjih šestih mesecih bo Romunija popeljala svet ministrov skozi prelomne trenutke naše unije. Prejšnji teden sem bil v Bukarešti skupaj z vsemi kolegi iz Evropske komisije in takrat smo si lahko na lastne oči ogledali, kako pripravljeni so v Romuniji in s kakšnim entuzijazmom se lotevajo dela, ki jih čaka. Ampak s tem predsedstvom je treba prevzeti tudi veliko odgovornosti, še veliko več, sploh v času tolikšnih sprememb in pa političnih kampanj kot je povedal predsednik Juncker večkrat, vam je Evropska komisija na voljo in vas je pripravljena podpirati na poti v prihodnost. Tesno bomo sodelovali z vsemi institucijami in z vsemi deležniki ter poskrbeli za to, da bodo naslednji meseci uspešni in doprinesli k večji enotnosti in solidarnosti. Ampak tako kot lahko vi štejete na nas, tudi mi štejemo na vas. Štejemo na vašo vodilno vlogo, na vašo stabilnost in tudi zmožnost grajenja mostov in iskanja soglasja tako na ravni Evropske unije kot tudi doma. To pravim zato, ker je vsako uspešno predsedstvo v prvi vrsti odvisno od nacionalne enotnosti in političnega soglasja. Združena fronta doma lahko pomaga tudi pri napredku Združene Evrope. Romunija se bolje zaveda pomena enotnosti kot številne druge države članice. Ko se je pripravljala na vstop v Evropsko unijo, je celotna država delala skladno, zato da bi poskrbela, da bo izpolnila vsa merila za pristop. Tukaj ni šlo le za kljukanje obveznosti, ampak je bil to rezultat enotnega dela države, ki se je zedinila v ozadju razvoja mlade demokracije na poti k solidarnosti in enotnosti. Te vrednote, svoboda, demokracija in vladavina prava in pravna država, so vrednote, za katere se je borila ta država. In teh vrednot, ki nikoli ne smemo postaviti pod vprašaj ali jih oslabiti kjerkoli v Evropski uniji. V naslednjih šestih mesecih moramo to vsi jasno pokazati, pa tudi poznaje. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, začel sem z besedami, da predsedstvo prinaša tudi odgovornost do vseh evropskih državljanov. In to bo glavna naloga Romunije v naslednjih šestih mesecih. Delo bo teže kot ponavadi, 242 zakonodajnih predlogov je uložila Evropska komisija, do katerih mora še vedno priti do soglasja v okviru sodelovanja so zakonodajalcev. In zelo malo časa imamo, da dosežemo čim več napredka pri tem zakonodajnem sevižnju. 18. aprila bo namreč parlament nehal zasedati v času volilne kampanje veliko od teh 242 zakonodajnih predlagov se dotika osredja tega, kar je pomembno. Tukaj gre za priprave na brexit, na migracije, za azil. Na mojem področju pri enotnem digitalnem trgu je treba še 17 od 13 zakonodajnih predlogov dokončati. Ti predlogi bodo prav gotovo veliko spremenili v vsakdanjem življenju evropejcev. Veliko lažje bo, naprimer, kupovati in prodajati preko spleta in preko meja. Obenem pa bomo s tem poskrbeli tudi za zaščito v okviru e-zasebnosti ter se zavarovali pred kibernetskimi napadi. Potrebujemo pravila in predpise, ki bodo prilagojeni 21. stoletju. Čakajo nas veliki izzivi, tako v digitalnem svetu, kot tudi na globalni ravni. To je še posebej res, ko se želimo doseči konkreten napredek v času spremenja naslednjega dolgoročnega proračuna Evropske unije. Ne gre za številke ali decimalke, ampak se moramo odločiti predvsem, kakšne unije si želimo jutri. To je naša prihodnost v številkah. Proračunska razprava bi morala pokazati evropskim državljanom, da je Evropska unija pripravljena prevzeti svojo usodo v svoje roke. Ko se bodo voditelji sestali v Sibiju 9. maja, moramo evropskim državljanom pokazati perspektivo za prihodnost Evropske unije, ki bo močnejša, bolj enotna in bolj suverena. Najboljše sporočilo za evropske državljane, ki se bodo odpravljali na bolišče nekaj tednov pozneje, bo ravno to. Še posebej govorimo tisti, ki bodo na volitvah prvič. Ne glede na to, ali prihajajo severa, juga, vzhoda ali zahoda, imajo ti mladi veliko skupnega. Upajo, da bo prihodnost veliko bolj svetla, veliko bolj gotova in želijo si, Evropske unije, ki bo s pljuči vdihavala vse vetrove, tako iz zahoda kot iz vzhoda, severa in juga in poskrbela za enotnost. Pokazati jim moramo, da bo Evropska unija delala za njih. To je izziv, s katerim se bo romunsko predsedstvo soočalo pri svojem delu in pri tem vas bomo vsi podpirali. Najlepša hvala, Mucumesk. Najlepša hvala, gospod podpredsednik komisije. Sedaj pa govorci v imenu političnih skupin, gospod Stolojan v imenu ELS. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljena, gospa predsednica vlade. Dobrodošli na Evropskem parlamentu. Institucije Evropske unije vam bodo prav gotovo izrazile vso potrebno podporo za to, da bo vaše predsedstvo uspešno in tudi mi si tega želimo. Za zelo težavnimi doseji se boste ukvarjali na svetu migracije, mobilnost, transport in približno 40 poročil naj bi vsega dobili v povezavi z večletnim finančnim okvirom od leta 2021 do 2027. Rešitve, do katerih bomo prišli pri teh zakonodajnih dosegih, bodo sooblikovale prihodnost Evropske unije v naslednjih letih. Kot veste, gospa predsednica vlade, pa številni ministri v vaši vladi nimajo veliko izkušenj v okviru pogajanj z evropskimi institucijami. In zato bi vas prosil, da ministre in ministrice nagovorite k temu, da sledijo priporočilom strokovnjakov na stalnih predstavništvu rumunskega predsedovanja. Saj oni zelo dobro poznajo te zakonodajne predloge. In čisto prav imate, ko pravite, da ne smemo pozabiti na države članice z vzhoda Evropske unije. Romunija še ni članica Schengena, prav tako ni članica evroobmočja. To pomeni, da naša država še ni v celoti vključena ali pa integrirana v Evropsko unijo. Predsedniki evropskih institucij so sicer dejali, da naj bi bila Romunija pripravljena vstopiti v šengensko območje in v druge oblike integracije, ampak to samo po sebi še ni dovolj. Kot predsednica vlade imate dožnost, da v imenu vseh romunskih državljanov in pa tudi podjetij čim prej poskrbite za srečanje s francoskim in nizozemskim predsednikom vlade, pa prav tako tudi z avstrijskimi in nemškimi sogovorniki. Pripričati jih je treba, da je Romunija pripravljena na vstop v šengensko območje. Na nizozemskem se morate prav tako odpraviti na nizozemski parlament. Ampak brez romunskih poslancov, vsaj tistih, ki so izgubili vso kredibilnost iz že zelo dobro poznanih razlogov. Kar zadeva evroobmoče, Mislim, da bi morali v okviru priprav poskrbeti tudi za izjavo glede akcijskega načrta za vstop v evroobmoče. Ampak najprej potrebujemo konkretne zaveze v to smer, če želimo napredovati. Veliko uspeha vam želim v času predsedovanja. Hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov dobi besedo Udo Bulman. Dear Prime Minister, dear Viorica, welcome gospa predsednica vlade, gospa Viorika, dobrodošli ponovno na Evropskem parlamentu in čestitam vam za začetek prvega romunskega predsedstva. Cenimo vaše osebne zaveze k Evropski uniji, ste naša nekdanja kolegica in poznamo vas kot predano evropejko, kar je gotovo dobro izhodišče za sodelovanje Evropskega parlamenta s tem predsedstvom. Sploh glede na to, da se soočamo z velikimi izzivi in glede na to, da je situacija na številnih političnih področjih zelo resna. Vašemu nagovoru, nagovoru sem prisluhnil in prav imate, ko pravite, da je regionalna kohezija pomembno horizontalno vprašanje. In vaše zamisli glede organizacije novega načina evropske konvergenčnosti je v osredju naših prihodnih razprav. Zadnji trenutki kažejo na to, kako resna situacija je v Londonu, tudi konec dneva bomo videli, kako resne odločitve bodo sprejete in veliko dela bo treba opraviti, ne glede na to, kakšno odločitev bo padla danes zvečer. Finančni trgi davčna politika, z vsem tem se moramo soočiti, to je treba opraviti, prav tako je treba rešiti migracijsko vprašanje, ki je eno izmed najpomembnejših. In dovolite mi, da vas pri tem pohvalim, saj ste se v božičnem času odločili pridružiti tistim, ki si želijo pomagati na sredozemlju, ki si želijo reševati človeška življenja in ki si ne želijo več zatiskati oči pred tem kar se dogaja, ali pa se pridružiti klubu tistih, ki slavijo le nevednost. No, opozoriti želim tudi na to, da imamo probleme, o katerih je treba govoriti. Nekatere stvari nas skrbijo, naprimer. Veliko elementov v pravosodnem sistemu je treba reformirati, boriti se treba proti korupciji. Če imamo sodobno Evropo in v eni državi, tajne službe vplivajo na toživstvo in sodstvo, potem tega ne moremo sprejeti, gospe in gospodje. O tem govorim zdaj tukaj, seveda, ampak eh, o tem bi morali več govoriti tudi s predsednikom, kajti tajne službe so pod pristojnostjo predsednika. Zato se lahko ozrem tudi k komisiji in rečem, lepo je, če smo enotni, ampak mislim, da moramo s prstom pogozati na probleme in jih tudi izpostaviti tam, kjer je treba. Govorim o zadevah, o katerih se tukaj govori tako po kuloarjih in ne odkrito. To ni moj način. No, v vaši državi obstajajo ljudje, ki so neupravičeno trpeli zaradi pravosodnega sistema. To je treba rešiti, ampak odgovor ne more biti kar splošna amnestija. Kajti, če je poštena in nepoštena, vržemo kar v en konec, to ni rešitev. Vendar. Zagotoviti morate, da bo pravna država zavladala tam, kjer je treba. Vem, da to želite, jaz pa vas k temu spodbujam. Uspeti vam mora. To je pomembno za vas, za vaše predsedovanje in za vašo državo, Evropa pa vam bo seveda stala ob strani. Pravna država je velik dosežek Evropske skupnosti. To ščiti ljudi. Zagotovljene so svoboščine, glede na državo in samovoljo. To je zelo pomembno. Socialdemokrati se tega zavedamo. To je bila osnova za našo utemeljitev pred 150 in več leti. In na to upozarjamo vedno, ko se pojavljajo problemi na tem področju. Ampak pravna država ne more biti nek element, kjer se krešejo politične mnenja. Posod je treba to spoštovati na vseh političnih straneh. Gospa premijejka, vi ste zelo pogumni. To vem. Vem, da želite izvajati reforme in to je lahko odličen zagon za naslednjih šest mesecev. Še nekaj želim povedati. Vsem tistim, ki vedno vse tako dobro vedo. Še posebej tistim iz Evropske ljudske stranke. Te dni obstaja Evropska država, kjer univerze zapirajo svoje vrata. Temu nismo bili priča že od fašizma. Obstaja država v Evropi, kjer zatirajo novinarje. No, lepo bi bilo, če bi na to izpostavili, vi pa si ne upate tega povedati Orbano v obraz. Lepo prosim, da ne kažete s prstom zdaj na prihajajoče predsedovanje na mesto tega. To sem povedal tudi gospodu Junkerju. On zdaj že bolje pozna situacijo. Želel sem to samo omeniti. Hvala. V imenu skupine EKR dobi besedo gospa Stevens. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, gospa predsednica vlade, dovolite mi, da vam zaželim dobrodošljico vam in romunskemu predsedstvu. Šest mesecev je zelo malo časa za razprave in za pogajanja. Iz tega razloga je zelo pomembno, da vsi delamo v isto smer in sodelujemo z dvema prihodnjima predsedstvom. Za romunsko predsedstvo bo evropska širitev ključna prednostna naloga. Prvič po številnih letih, Evropska unija se namreč že od leta 2018 pogovarja o ambicioznosti širitve. Prvič bodo bistvene reforme popeljale na to pot šest novih držav iz balkanskega območja do leta 2025. Ampak najprej mora Evropska unija počistiti pred svojim pragom. Govorim o brexitu in o vedno večjemu nezadovoljstvu evropskih državljanov nad politiko odprtih meja in pa migracijskih tokov. Mislimo, da je upravljanje z migracijskimi tokovi glavna prioriteta. Mislim, da se moramo preusmeriti na avstralski model in preprečiti nezakonite vstope. Prav gotovo se morate strinjati z nami, da bo to bistveno tudi pri azilnem ravnem redu Evropske unije. V imenu skupine Alde dobi besedo gospod Verhofstadt. Uh- Hvala, gospa predsednica vlade. Vaša država je prevzela predsedovanje v kritičnem trenutku, smo v času pred evropskimi volitvami, naredil sem seznam mobilnost in pa transportni svežen, dokončanje bančne unije, reforma pokvarjenega tablinskega sistema, večletni finančni okvir, kjer potrebujemo soglase, potem pa še postopek sedmega člena, najprej proti polski vladi, pa tudi postopek, ki ga je začel ta parlament proti Orbanu. Veliko dela vas čaka in imam eno željo za vas in za vašo vlado in sicer, da pa vašem predsedstvu ne bi prišlo do tretjega primera sklica na sedmi člen, v tem primeru zopr romunsko vlado. Povedati vam moram namreč, da se mi zdi, da trenutno niste daleč od takšne situacije. Če se bo ta situacija še nadaljevala in ne boste upoštevali stališče Beneške komisije pri več zakonodajnih dosejih, o katerih razpravlja romunski parlament. S kolegi sem bil v Bukarešti, sestal sem se z vašim političnim vodjo, vodjo vaše stranke, gospodom Dragneo, in zagovarjal je te zakonodajne predloge, saj je dejal, da je pravna država vprašanje subsidiarnosti. Lahko vam povem, v Evropski uniji je vprašanju subsidijarnosti podvrženo velikih, veliko vidiko, ampak to ne velja za načelo pravne države. Tukaj s tem subsidijarnost nima nobene veze. In istega dne sem gospodu Turičanu povedal isto in on mi je obljubil, da bo se tako vaša vlada kot vaša stranka spremenila predlog, tako da bo vse skladno z priporočili Beniške komisije. Poleg tega se je kolega strinjal z mano, da bo Beneška komisija spremenila svoje mnenje, ko bodo izvedene nekatere spremembe pri teh predlogov. Ti predlogi pa bodo ponovno napoteni na Beneško komisijo. Gre za obnovitev neodvisnosti pravosodne oblasti, popravke kazenskega zakonika, potem kazenskega postopkovnega zakonika in pa spremembo zakonodaje nevladnih organizacij. Srečali smo se tudi z gospodom Bulmanom in z drugimi, ampak od takrat, ko so bile te obljube dane, niti ena ni bila izpolnjena. Nasprotno, vaša vlada še naprej hodi po poti slabe prakse drugih vlad, kot sta vlada Urbana in Kačinskega. Pa še nekaj, vprašati vas moram, ali je to res, kar berem v medijih, da načrtujete sprejeti zakon, ki naj bi omogočal oprostitev korupcije. Na ta način bi največje kriminalce zaščitili pred dosegom sodne oblasti. Nekaj čisto enostavnega bi želel povedati. Če boste to dejansko sprejeli, moja politična skupina in celotna liberalna družina ne boste sodelovala z vami. Želimo delati z vsemi čistimi demokratičnimi silami, ki želijo počistiti vašo državo in obenem preprečiti tudi zlorabo oblasti ter zlorabo tajnih služb. Tukaj ne gre za kritiko zoper vašo državo in zoper vaše državljane, ampak gre za kritike zoper taktiko vaše politične večine, vsaj trenutno. In mislim, da sem upravičeno kritičen proti tem praksam. Sem častni državljan Romunije. Ta naziv mi je bil podeljen lepa leta 2001, ko sem na Evropskem svetu zagovarjal, čeprav me ni k temu nihče nagovarjal, interese Romunije v Niški pogodbi. Zaradi tega, ker so druge državljane in članice dobile čudovito zamisel, da bi okrnile glasovalne pravice Romunije, ker je to le vzhodnoevropska država. To je bila velika diskriminacija za vašo državo, na koncu pa nam je le uspelo poskrbeti za ustrezno rešitev za Romunsko republiko, poskrbeti za iste glasovalne pravice pravice, kot jih imajo druge države članice. In gospod predsednik, podpiram tudi vstop v evroobmoče in vstop v Schengen. To niso kritike, ampak mislim, da je treba to rešiti. Postanite prava predsednica vlade vaše države. Počistite to nesnago iz preteklosti in to storite brez sodelovanja z skorumpiranimi silami, ki delujejo zdaj. Hvala. Sedaj pa v imenu skupine zelenih predsednica skupine Ska Keller. Pozdravljeni, predsednica vlade, pozdravljeno predsedstvo. Predsedovanje je vedno čas, da se država lahko izkaže in pokaže, da pokaže, kako spretni so na področju diplomacije, kompromisov, doseganja napredka in vse lahko navdušijo z svojimi spretnostmi. Predsedovanje je zelo pomembno tudi na področju medinstitucionalnih odnosov in doseganja napredka. Vendar, predsedovanje pomeni tudi, da je država pod mikroskopom. In ko smo pogledali, kaj počne romunska vlada, smo videli, da obstaja kar nekaj razlogov za pomisleke. Romunija se že dolgo bori za svoboščine, za civilne svoboščine in pravo. Na vse zadnje ste odpravili diktatorja, prav tako ste naredili veliko korakov naprej na področju preprečevanja korupcije. Na to so Romuni lahko ponosni. Vsi bi lahko bili ponosni na te dosežke Romunov. Te dni je na ulicah na tisoče Romunov zahtevajo civilne svoboščine in dobro upravljanje. Problem pa je, da jim vlada ne prisluhne. Namesto tega vlada napada civilne svoboščine in dobro upravljanje predlagane zakonske spremembe bodo legalizirale korupcijo, de facto. Prav tako sprejemajo dodatne ukrepe v ta namen. Ampak predsedstvo mora voditi zgledom, prav tako morate biti verodostojni. Še vedno lahko postanete ta dober zgled, ki ga potrebujemo v Evropi, vendar čas teče šest mesecev bo zelo napetih, morda bomo imeli Brexit, Brexit, morda ne, čakajo nas evropske volitve in Evropska unija potrebuje tudi dolgoročno vizijo. Dobro je, da ste v ta namen načrtovali vrh maja, vendar obravnavati bi morali pereče vprašanja, ki jih imamo v Evropi, naprimer podnebne spremembe, kako bomo upravljali tranzicijo na brezoblično gospodarstvo, kako bodo socialne pravice ljudi zaživele v realnosti, da ne bodo samo črka na papirju, in kako bomo zaustavili korake nazaj na področju pravne države v številnih državah članicah. Veliko dela vas čaka, želimo vam veliko uspeha in upamo na pozitivno presenečenje. Hvala. V imenu skupine GUE NGL dobi besedo gospod Silikiotis. Hvala lepa gospod predsednik, gospa premijerka, pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Romunsko predsedovanje se bo moralo odzvati na posledice gospodarske in finančne krize. Prav tako boste morali obravnavati brezposelnost mladih in vedno večjo revščino ljudi. Pred kratkim smo dobili statistične podatke za leto 2017 in 2018 in Eden od sedmih upokojencev živi pod pragom revščine v povprečju v EU. To pomeni, da ljudje Evropsko unijo postavljajo pod vprašaj. Evropska unija in vaše predsedovanje mora nekaj storiti, če želimo spet dobiti zaupanje. Poskrbeti moramo, da bomo ublažili posledice neokapitalizma in finančnih kriz. To pomeni, da logika fiskalnih disciplin nima več pravega mesta tukaj. S tem moramo končati. Ljudje se pritožujejo zaradi tega in progresivne sile v Evropskem parlamentu si želijo, da bi okrepili socialno politiko. Socialni dialog je zelo pomemben, zato mora iti in to mora pripeljati do tega, da bomo dobili socialni stebr, ki bo res odgovarjal potrebam trenutne družbe. Zaenkrat smo dobili samo prazne besede in obljube, ki v praksi ne štejejo nič. Zagotoviti moramo naložbe v realno gospodarstvo, zato da zagotovimo kohezijo in da bomo poskrbeli, da bodo ljudje živeli v blaginji. To so tisti cilji, ki bi jih morali imeti v večletnem finančnem okviru. Ti cilji bi morali imeti prednost. To mora biti tudi prednostna naloga za vaše predsedovanje. Potrebujemo nove, novo delovno mesto, ki bodo visoko kakovostna in trajnostna. Tudi države članice morajo pokazati več človekoljubnosti v luči humanitarne in migracijske krize. Še nakratko o Turčiji. Evropska Unija mora, preden bomo okrepili odnose s Turčijo, razmisliti o tem, kako bi lahko od eh, Turčije zahtevali, da ne bo več posegala v suverenost držav, naprimer na področju Cipra. Hvala. V imenu skupine EFDD, gospod Paksas. Jere. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana predsednica vlade, Braniti moramo skupne vrednote, zagotoviti moramo gospodarsko rast. To so vprašanja, o katerih že dolgo govorimo. Zaenkrat pa še pravega odgovora ni. Gospa predsednica vlade, jaz mislim, da moramo danes odgovoriti na dve vprašanje. Prvič, Zakaj ne govorimo več o enotnosti EU? Zakaj govorimo o tem, kako se EU deli? In drugič, 70 milijonov ljudi je glasovalo o Brexitu. Zanima me, zakaj so se odločili za to? Kaj lahko storimo za to, da se kasneje Nemci, Francozi in drugi ne bodo odločili podobno? To so vprašanja, na katere ne bomo uspeli odgovoriti z drugimi programi za rast, ampak mislim, da se mora Evropska unija spremeniti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Majer, skupina ENF. Izvolite. Hvala lepa. Dve stvari sta name naredili vtis v tej razpravi. Najprej socialistična vlada, ki si je dala na njen red nezakonite migracije in zaščito na mejah, čestitke za to. In potem gospod Bulman, ki namesto, da bi se ukvarjal s težavami, pada v stari politični vzorec in gre v proti napad. To je nekaj, kar poznamo, ampak to spada v zgodovino. Prevzemate predsedovanje od Avstrije, ki je oddelala dober program. Želim vam veliko sreče na vaši poti. Veliko težkih točk imate pred sabo, izbrali ste se nekaj, kar ni lahko, kot smo slišali, zakaj to gre. Cenim Romune, cenim državo, ljudi, imam pa dvome, ali je država res sposobna ustrezno predsedovati, vse ustrezno izvesti. Ne vem, če ste dovolj stabilni. Ste že tretja predsednica vlade v tem mandatu in ravno zdaj se ne smete izgubljati v bojih za moč. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, kaj se tiče boja proti korupciji, vse to je potrebno pojasniti, na koncu koncev bomo pač morali vse skupaj oceniti. Hvala lepa, besedo predajam gospodu Ivanu. Hvala lepa, gospod predsednik. Za razliko od veliko ljudi, ki so kritizirali in so bili provokativni, Mislim, da bo to eno od uspešnih predsedstv. Pripričan sem, da bo romunsko predsedstvo uspešno. Kajti tako mora biti. Evropska unija je v zelo težavnih časih in resnično moramo zagotoviti, da bo vse, kar rečemo, se tudi izvedlo v praksi. Imate mojo podporo sta pa za me tukaj dve temi, ki sta resnično pomembni. Najprej, tri četrtine držav članic v Evropski uniji se trenutno sooča s fenomenom modernega suženstva. Veliko je pridržanih, ljudi nimajo pravih svoboščin, ne vedo, katere so tiste njihove pravice, ki bi jih morali imeti. Ne govorim samo o Romuniji, govorim o treh četrtinah držav članic in več kot 170 tisoč državljanov, ki živijo v Nemčiji, je žrtvo modernega suženstva. To je torej velika težava. Drugo veliko vprašanje. Govorili ste o koheziji. Seveda, potrebujemo finančne vire za to, vendar pa posredni, neposredni stroški korupcije na evropski ravni znašajo, tako vse pravijo, približno biljardo evrov in seveda je veliko držav prizadetih. V Romuniji se izgubi približno 40 milijard evrov na leto zaradi posrednih in neposrednih stroškov, zaradi korupcije. Tako da bo potrebno postoriti še več. Sedaj pa se govornik popravlja. 2 milijardi evrov se izgubita letno v Italiji v Španiji tudi precej in tako dalje. Tako da govorimo torej o biljardi dolarjev, evrov, prostite, ki bi jih lahko bolje uporabili, če bi bili sposobni se boriti proti tej težavi. Mislim, da je to zelo pomembno. To mora biti na dnevnem redu predsedstva. Lepo zdrav vsem, prosim vse, da se držite časa za govor, ker že močno zaostajamo. Gospa Šujica za minuto in pol. Gospa. Gospa predsednica romunske vlade, veliko veselje mi je, da ste danes z nami. Vesela sem, da Romunija prvič predseduje. Začelo pa se je tudi predsedovanje trija, v okviru katerega bo predsedovala tudi moja država Hrvaška. Upam, da bomo dobro sodelovali. Malce sem si ogledala vaše prednostne naloge, prisluhnila sem tudi vašemu govoru. Kohezija, konvergenčnost, to sta nedvomno pomembni tematiki, tudi sprejemanje večletnega finančnega okvira bo nedvomno velik zalogaj. Izpostavili ste tudi enakost med vzhodno in zahodno Evropo, med severnim in južnim delom Evrope. Meni se je to zdelo dobro, ker bi res bilo smiselno, če bi zagotovili enakost med vsemi. Pomembno je, da Evropa uspe. Želimo si, da bi Romunija, Bolgarija in Hrvaška uspeli uspele stopiti v šengensko območje, upam, da boste delali na tem, da nam boste pomagali pri vstopu v šengensko območje, da bomo naredili konec Evropi dveh hitrosti. V okviru svojih pridnostnih nalog ste omenili tudi močno Evropo, Evropo kot globalni akter. Omenjate vlogo NATO, ampak najbolj me skrbi ta zadnja točka, ki ste jo izpostavili. To je Evropa skupnih vrednot. Nekaj vprašanj bi imela s tem v zvezi. To sedaj ste verjetno v razpravi slišali, da na ulicah mnogi protestirajo, zlasti v Romuniji. Veliko je govora o pravni državi, kot kaže, je pravna država predmet subsidijarnosti, ampak s tem se ne strinjam. Ali ste prisluhnili državljanom Romunije na ulicah, ali ste slišali, kaj vam želijo državljani povedati? ali ste se zauzeli za pravno državo. To je nedvomno zelo pomembno, če želite, da bi vaše predsedovanje bilo uspešno. Pomembno je, da najdete odgovore na ta vprašanja. Hvala. Honorevole Rodriguez. Gospa Rodriguez za dve minuti. Uh, Dobrodošli, gospa premijejka, spoštovane kolegice in kolegi. Romunsko predsedstvo bo prvo predsedstvo vaše države. To bo zadnje predsedstvo pred evropskimi volitvami. To bo torej zelo pomembno predsedovanje. Naj se osredotočim predvsem na vrhu Sibiu. To je naša zadnja priložnost, da najdemo drugačno Evropo za vse državljane v Evropski uniji pred evropskimi volitvami. Naj vam torej povem, kakšna so naša pričakovanja in naše želje za kakšno Evropo se borimo in zakaj bi izkoristili ta vrh v Sibiju. Mislim, da imate prave prednostne naloge za to, da bi zagotovili enotnost med evropejci, je kohezija ključna beseda. Kot ste dejali, ekonomska, socialna in politična kohezija. To je ključna prednostna naloga. To lahko spremenite v kaj konkretnega. Najprej imamo socialni steber, ki ga je potrebno prenesti v evropsko zakonodajo. To je potrebno prevesti v odločne finančne instrumente. Potem druga stvar je predhodni dogovor o večletnem finančnem okviru. Tukaj je kohezija naša glavna naloga ne samo za vse države EU, temveč tudi za evroobmoče. In potem še tretja zelo pomembna točka, to je Evropa, ki je stabilna in upamo, da bo Evropa tudi že vključena v šengensko območje. Najprej potrebujemo boljše partnerstvo z vsemi našimi partnerji, tudi z vzhodnimi. te, o katerih ste govorili. In ko bomo vse to vladali, bo seveda lažje upravljati tudi z migracijami. In končno, če bomo imeli tako Evropo, bomo imeli enotnost, ne glede na to, kar se zgodi pri Brexitu. To je zelo pomembna zgodovinska naloga, pa tudi priložnost, ki jo imate. Honorable. Hvala lepa, kolega Deva, za minuto. Gospod predsedujoči, romunsko predsedstvo Yeah. Nekaj, kar bo pomagalo Britancem pri Brexitu. Želim, da premjeka pomaga ministrski predsednici Britanije. Pred dvema letoma smo mislili, da bo to čisto enostavno. Danes pa je to vroč kosten in ni prav enostavno. Še prav posebno je za premjeko Theresa May. V parlamentu Sedaj bom videl, kaj se bo danes zgodilo, kakšen bo rezultat. Ampak premeka ne želi prehitevati in tudi ne spreminja svojega mnenja. Ve, da je to zelo težavno, ampak skušamo doseči kar najbolje za Britanijo. Ima pa dve zelo težki izbiri. Čakamo, neumorno molimo, da bi bili uspešni. Honorevole Judasovski, prego, minuto. Gospod Ujazdovski, za minuto. Ki koledzi, e, chce žičiť pani premier, jak... Hvala lepa. Naj, najprej Romuniji zaželim zelo očinkovito predsedovanje. Spodbujam vas, da bi izvajali program predsedstva. Veliko stvari je potrebno postoriti, pogajanja glede proračuna, potem tudi politika, kar se tiče migracije v Evropski uniji. Zelo, zelo veliko je ukrepov, ki jih je potrebno izvesti in ki so predvideni v programu predsedstva. Kohezijska politika je gotovo tema, prednostna naloga, ki mi je zelo pri srcu. Pripričan sem, da bo Romunija tudi našla neko določeno geopolitično občutljivost, da bodo upoštevali to, kar se dogaja na vzhodu naše celine, tudi kar se tiče odnosov z Rusijo. Seveda moramo spoštovati temeljne pravice, svoboščine, potrebno je spoštovati pravno državo, to so stvari, ki so zelo pomembne. Prav tako pa, mislim, kolegice in kolegi, moramo Romuniji zaželeti uspešno predsedovanje. Spoštovani kolega, vprašanje bi vam nekdo rad zastavil v okviru modrega kartona. Gospa Nikola, izvolite. Hvala lepa. Nedvomno je romunsko predsedstvo sedaj v težavnih časih, to bo predsedovanje polno izzivov. Zelo težko je govoriti o prihodnosti Evrope, glede na to, da smo sedaj sredi Brexita. Za nekatere pa je zelo težko govoriti, je zelo enostavno govoriti nerealno. In to je potem pomankanje doslednosti, kar se reče izjav. To je eden glavnih izzivov, s katerimi se soočamo na ravni Evropske unije. Nedvomno je pravna država prednostna za Romunijo in to je popolnoma jasno, če si pogledate, kaj se dogaja. Zastaviti morate vprašanje, gospa Nikolaj. Za kolega morate postaviti vprašanje. Ja. Dva Nikolaja sva, kateri zdaj dobi besedo v dvorani? Ja, vi ste prosili za besedo v okviru modrega kartona. Imate vprašanje za predhodnega govornika ali za koga? Okay. Euh. Če nimate vprašanja, ne, nimam vprašanja potem besedo dobite kasneje. Hvala. Dobro, zdaj pa naprej kolega Hökmark za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospa premijeka, mislim, da je fantastično, da bo Romunija, da je Romunija prevzela predsedovanje Evropske unije. To je znak, kako se je Evropa razvijala vendar pa morate to potem tudi potrditi, da bo to res fantastično predsedovanje. Rad bi rekel le tole. Vi in vaša vlada se morate boriti proti korupciji, tako kot bi zahtevali to od katerekoli druge vlade. Oprostitev skorumpiranih politikov, ker pravite, da so zapori prenatrpani, to ni sprejemljivo v Evropski uniji. Boj proti tistim, ki se borijo proti korupciji, ni sprejemljiv. Dekriminalizacija korupcije ali amnestija za korupcijo, zato da bi zagotovili svojo moč in svoje funkcije, ni sprejemljivo. Vodo Bulman, voditelj skupine socialistov, vas je branil. Moram reči, da je to sramota za socialistično skupino. Tako ste se sami razvrednotili. Potrebno bo prezeti vso odgovornost, da zavarujete Romunijo, kaj ti. Mislimo, da je fantastično, da predsedujete. Ne smete pa, morate pa iz tega potegniti kar najboljše. Prezemite odgovornost. Hvala. Kolega Hökmark. Nekdo bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona. Gospod Frunculika, izvolite. Stimate koleg. Eh, Hvala lepa, spoštovani kolega. Mar ne menite, da je sramotno, da dan danes predsednik je LS že dol, čestita predsedniku Johannesu, predsedniku Romunije, in mora reči, da bo odlično vodil romsko predsedstvo, ko pa vsi vemo, da je rotirajoče predsedstvo Evropske unije nekaj, kar izvaja vlada z ministersko predsednico na čelu. Ma ni to torej sramotno, da je sedaj zvezdni kancler Kurz predal to predsedniku Johannesu. To je velikanska politična napaka, ko je to rekel. In resnično čudno je, da se je to zgodilo kaj ti, evropske državljani Romuni, morajo vedeti resnico. Bi podali odgovor, kolega? My... Hvala lepa, moj kolega. Se je zmotil, kaj ti govoril sem o težavah korupcije v Romuniji, tako kot je to pokazala Beneška komisija, Transparency International in veliko drugih organizacij. to, da oproščajo skorumpirane politike, kot je o tem govorila na BBC-u ministerska predsednica. Vi pa govorite o nekomu, ki je čestital predsedniku vaše države. Moram reči, da me to ni prav vznemirilo. Vi in socialisti tukaj bi morali biti enako strogi z Romunijo, kot bomo mi z Mačarsko in Polsko kajti zloraba moči je vedno zloraba moči. Vi se boste borili proti temu, mi pa tudi. Honorevole. Gospa Fajon, izvolite za minuto. Hvala predsedujoči. Spoštovana premijejka, v začetku predsedovanja ste dvignili kar nekaj prahu, tudi tu v dvorani, ampak verjamem in zaupam, da boste dokazali nasprotno, kar ste že v pogovorih z nami. Podpiram prioritete vašega predsedovanja, zlasti kar zadeva Zahodni Balkan nujne so pozitivne zgodbe v regiji in zato iskrene čestitke tudi našim prijateljem v makedoniji za parlamentarno glasovanje o ustavnih spremembah in upam na podoben razplet tudi v grčiji. voditelji so pokazali modrost in pogum da rešijo enega najstarejših sporov v regiji. vas politike in državljane pa v obdobju evropskih volitev zaostrene populistične nacionalistične retorike pozivam da odločno in jasno obsodite širjenje sovraštva in vse poskuse rušenja institucij. drugačna razumna evropa je mogoča ali bo socialna ali pa je ne bo ali bosta stabilnost ali mir ali pa bo nad demokracijo zmagala avtoritarnost in želim si da boste z odliko opravili to predsedovanje in spomniti moramo naše državljane na vse dosežke unije. Hvala lepa, gospod Tomašič, za minuto. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Romunija prvič predseduje svetu v izjemno zahtevnih časih. Doseči mora dogovor o večletnem finančnem okviru. Evropska unija pa v tem obdobju ostaja tudi brez pomembne članice. Vse to bo poleg eh, naslednjih evropskih volitev vplivalo na prihodnost Evropske unije. Problemi, s katerimi se bori Romunija, pa ne bodo kakorkoli ošibili ambicioznosti romunskega predsedovanja. Romunija ne sme izgubljati časa. Medtem, ko mi razpravljamo o finančnih in političnih vprašanjih, svet ne stoji, zato moramo zauzeti stališče do hitro spreminjajočih se razmerah v svetu. Upam, da se bo romunsko predsedstvo ukvarjalo tudi z vsemi temi vprašanji. Vprašanje varnosti prav tako ne sme biti drugorazredna tema. Evropa ni v nevarnosti, ampak zagotovo ni tako varna, kot je še nedavno bila. To potrjujejo tudi številni napadi. Zaščititi je treba meje in državljane. To bi morala biti ena od naših ključnih prednostnih nalog. Hvala. Hvala lepa, gospod Marinesko, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko začnem s pogajanji o zakonodaji z romunskim predsedstvom. Z romunskim stalnim predstavništvom sem že dobro sodeloval in bom sodeloval še naprej in bomo skušali zaključiti zakonodajne doseje. Še naprej bom branil interese Romunov pri vseh dosejejih, ki so pred nami ne sprejemam pa obtožb proti nekaterim strankam, političnim skupinam. Mislim, da je zelo, zelo nepošteno, da romunski državljani ne morejo prosto potovati po EU. Prav tako ne podpiram obtožb glede kršitve pravne države. Gospa ministerska predsednica, govorili ste o eksternem in notranjem konsenzu mislim, da moramo evropske vrednote spoštovati. Tukaj moramo imeti seveda popolno enotnost. Želimo izboljšati nekatero zakonodajo, imeti pa moramo pravo zakonodajo in ministri morajo v evropskih predstavnicah prepričevati vlade, da bi glasovali za Romunijo. Biti morate tudi zelo previdni, koga pošljete v vašem imenu, v imenu sveta. potrebno je učinkovito izkoristiti evropska sredstva, potrebujemo bolnišnice, železnice, ceste v Romuniji. Ste na strani Romunov in gotovo si boste lahko pridobili zaupanje evropskih partnerjev. Romunijo morate sedaj predstavljati v duhu večine Romunov, ne pa samo večino v bukavrištanskem parlamentu. Gospod Marinescu, vprašanje v okviru modrega kartona strani kolegice Jakonsari. Sprejmete, gospa Jakonsari. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zanima me, malo se mi je čudno zdelo, da nihče ni spregovoril o eni največjih kršitev človekovih pravic, ki se dogaja v Romuniji. To je kršitev pravic Romov. Prihajate iz Romunije, tako da vas sprašujem, ali je to zaradi dejstva, ker ni dovolj napredka na področju Romov, ali pa smo včasih preveč uljudni v teh razpravah in ne govorimo o pravih temah. Gospod Marinesko, vaš odgovor. Da, Hvala lepa. Da, gotovo to je, po mojem mnenju, vprašanje, ki prihaja zaradi pomankanja informacij na strani poslanke. Vabim vas, da prijete v Romunijo, prijete z mano v mojo regijo. Ostali kolegi in kolegice so bili v moji regiji in mojem mestu. Prijete z mano, obiščite našo regijo in boste videli, kaj se dogaja o tej temi, ki ste jo ravno kar izpostavili. Honorevole. Hvala lepa, kolega Vajden Holcer Jozef, za minuto. Uh, Hvala lepa. Spoštovana gospa ministerska predsednica, vsako leto se predsedstvo dvakrat zamenja. To je čisto rutinsko, kar se tiče vode na Evropske ravni. Prevzem romskega predsedstva pa je nekoliko drugačno, zato ker bomo najprej imeli Evropske volitve. To je torej prav poseben časovni pritisk, po drugi strani pa zato, ker je prevzem predsedovanja nekaj, kar potem celotno državo spravi v svoj žarometov. Trebno se je seveda boriti proti korupciji. Komisija je ugotovila, da pravih premikov ni bilo. Mi pa smo resolucijo nedavno tudi že sprejeli z veliko večino, da nas skrbi to razvoj pravne države. Zato bomo zelo, zelo pozorno spremljali dogodke v Romuniji v naslednjih mesecih. V tem je tudi priložnost, seveda. Država lahko pokaže, da je sposobna svoje notranje težave v skladu z obvezami pri pristopu tudi rešiti. Pripričani smo, da bo Romunija na evropski ravni lahko dosegla veliko napredka in pri tem vas bomo seveda z velikim zadovoljstvom podpirali. Hvala, Jozef, kolega Jurek, za minuto. Hvala lepa. Preden smo začeli s to razpravo, preden začnem s svojim govorom, bi želel povedati, da po govoru gospoda Bulmana, sem želel spregovoriti, sem mu želel zastaviti vprašanje, formalno vprašanje, takrat je predsedoval gospod Tajani. Šlo je za 11. člen našega poslovnika, ki je zato, da smo obvezani med sebojnemu spoštovanju, moramo se izogibati obrekovanjem. To, kar je dejal gospod Bulman, da je neka vlada v eni državi članic fašistična, To kaže na nespoštovanje parlamenta in na nespoštovanje poslanke poslancev v tem parlamentu. In nespoštovanje tudi strani največje skupine, strani ELS. Predsednik bi moral se tako odvati. To je prvič. Drugič, nobene podlage ni pravne podlage, da ne bi dali besede nekomu, ki jo je zahteval za vprašanje, ki se jo tika postopkov gospod Bulman ni edini, ki je govoril v tej smeri. Torej, prosim, da posredujete predsedniku Tajaniju to, kar sem povedal, to so nespremljive razmere, ni bilo odziva to, kar je dejal gospod Bulman in to, da nisem dobil besede. Sedaj pa želim spregovoriti to bil glas formal. Gospod predsedujoči. Ne, ne, se opravičujem, kolega, ampak spregovorili ste o zadevi, ki se je nanašala na predsednika Tajanja, ko je predsedoval plenarnemu zasedanju. Vsaj veste, kaj pravi poslovnik. Vprašanje oziroma pripombo bomo predsedniku parlamenta posredovali. Zaenkrat pa je to to, gospod Andrej. Hvala lepa, predsedujoči. Mestka predsednica, dobrodošli pri nas. Želim vam čestitati glede predsednice naloge, glede večletnega finančnega okvira. Kot veste, je naše stališče jasno. Potrebujemo ambiciozen obračun stroškov in boriti se moramo proti podnebnim spremembam, pa tudi proti socialnim in teritorijalnim neenakostmi. Kar se tiče evropskega projekta, je potrebno imeti pravičen prehod in določen ekološki model. Svet je seveda povedal, da si želi določeno obračun stroškov in da parlament, parlament pa tudi pravi, da določenih stvari ne bo podprl. Razumem, da želite sedaj definirati glavne linije glede večletnega finančnega okvira. Lahko natančno poveste, kaj menite s temi smernicami in kako pričakujete upoštevati mnenje parlamenta. Temu zelo hvala lepa. Pesu. Hvala lepa, gospa Breso. Mercedes za minuto. Hvala, predsedujoči. Gospa ministerska predsednica, najprej bi vam rada seveda čestitala za predsedovanje. Hvala lepa tudi za štiri tematske prednostne naloge, ki ste jih predstavili. Sama bi se rada oglasila v zvezi s teritorijalno konvergenco. Mislim, da nobeno ozemlje, kot ste že sami omenili, ne bi smelo biti puščeno ob strani. Ravno zato, ker verjamem v to, se mi zdi, da bi morali, kot smo povedali tudi v parlamentu nedavnoma, morali imeti na voljo ustrezno agendo za vsa ta ozemlja, ki jih puščamo nekako na stranskem tiru. Gre za bolj oddaljena ozemlja, za gorska območja in podobno. Zanima me, ali boste uslišali ta poziv Evropskega parlamenta ali boste pripravili kakšno pobudo na tem področju, da bi pripravili širšo agendo s tem v zvezi. Romunija je država, ki je sicer na zunanji meji Evrope pri vas imate tako gorska območja kot ravnine in tako naprej, tako da veste, kako pomembna je konvergenčnost na tem področju. Zanima pa me še čisto na koncu, kaj boste storili za to, da bi se čim več državljanov deložilo evropskih volitev. Hvala. Hvala lepa, gospa Bresa, gospod Nika. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa ministerska predsednica, spoštovani kolegi. Najprej čestitam predsedstvu za to, da ste tako jasno predstavili prioritete rumunskega predsedovanja. Poleg tega pa vas prosim, da ste bolj jasni glede enega vprašanja, pri katerem je nastalo nekaj zmede. Eden izmed kolegov je podal govor, ki ni povezan z programom predsedstva, ampak je želel samo nabirati eh, nekaj političnih točk gospod Verhofstadt ima dogovor z eno izmed strank v Romuniji, torej morate razumeti, da je on eh, tukaj pristranski na nek način. Približno 200 uradnikov Romunije dela v Bruslju in eh, tudi njim se je potrebno zahvaliti, pa tudi tistim, ki so pripravili samo predsedstvo. Govorili ste o štirih stebrih: konvergenčnost, varnost, globalna Evropa in Evropa vrednot. To so štiri pomembna zgodovinska področja in bodo pomembna tudi v prihodnosti. V prihodnosti bo jasno, da je to najpomembnejši politični korak Evrop Romunije v času njenega članstva. Hvala lepa, gospod Nika, gospod Toja je na vrsti. Patricija za minuto. Hvala, predsedujoči. Prisrčen pozdrav ministerski predsednici, lep pozdrav romunskemu predsedstvu. Ministerska predsednica je bila cenjena kolegica v naši skupini in seveda v parlamentu. Par stvari bi rada izpostavila. Številna vprašanja so podarili tudi moji kolegi, še posebej tisti iz moje politične skupine, ki jih v celoti podpiram. Bi vas pa rada opozorila na dvoje, na nekaj pomembnega namreč. Namreč uh, Socialni stebr je izjemno pomemben. Romunsko predsedstvo pravi, da je tudi socialni stebr izjemno pomemben, da je temelj za nadaljne ukrepe. Socialni stebr je pomemben tudi pri nadaljem razvoju zmogljivosti Evropske unije, še posebej v teh trenutkih, ko evropski državljani potrebujejo Evropsko unijo. V nekaterih državah je več kot očitno, da vse socialne napetosti še kako burijo dohove med državljani. Potrebujemo Evropo, ki bo znala prisluhniti, ki bo blizu državljanom, ki bo pomagala otrokom, ženskam in ostalim. Potem je pa tu še vprašanje industrije. To vprašanje je povezano tudi z vprašanjem socialne Evrope. Evropa mora rasti in se razvijati. Na tem področju so pomembni programi, kot je obzorje in ostali. Zanima me, kaj bo predsedstvo storilo, zato da se delo na teh dosejih zaključi. Hvala lepa, kolega Danti, za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa ministerska predsednica. Dobrodošli ponovno v Evropskem parlamentu. Zaradi evropskih volitev bo romunsko predsedstvo imelo na voljo precej manj časa, da zaključi svojim delom in da pri tem sodeluje z Evropskim parlamentom. Sam bi izpostavil vprašanje, ki je meni še posebej pri srcu. Gre za vprašanje notranjega trga. Notranji enotni trg je eden od večjih zgodb po uspehu Evropske unije. Kljub temu pa se na enotnem trgu še vedno pojavljajo številne šibkosti in pomankljivosti. V zadnjih letih je zaradi teh pomankljivosti prišlo do razširjenega strahu in do nezaupanja v Evropsko unijo. Upam, da boste opredelili jasen okvir pravil, na podlagi katerih bomo poskrbeli tudi za digitalno preobrazbo naših družb in gospodarstva. Zato bi se rad pri tem vprašanju zaustavil še pri uredbi o tržnem nadzoru. Upam, da bo romunsko predsedstvo uspelo zaključiti pogajanja s tem v zvezi v naslednjih tednih. Pomembno je, da evropskim državljanom zagotovimo, da na trgu krožijo varni proizvodi, ki so proizvedeni skladno z zakonodajo, enako velja tudi za proizvode na spletu bolje bi morali zaščititi evropske potrošnike in zaščititi naša podjetja pred nelojalno konkurenco. Hvala lepa, kolega Danti. Postopek pritegnite pozornost predsedujočega. 25 se vas je javilo k besedi. Nemogoče je, da bi dal besedo vsem, zato jo bom dal desetim govornikom, porazdeljenim med politične skupine, da bodo vse politične skupine dobile besedo. Najprej kolega Pasku za minuto. doamnă prim ministru, domnule președinte. Najlepša hvala, gospa ministrska predsednica. Gospod predsednik, vsako predsedstvo mora slediti trim načelom. Prvič, nadaljevati mora to, kar je počelo prejšnjo predsedstvo, drugič, zadati si mora lastne cilje in tretjič, umestiti se mora v kontekst delovanja Evropske unije v času njenega predsedovanja. Romunija si je jasno zastavila svoj program in pri tem tudi spoštuje ta tri načela. Danes bomo komentarje utemeljili na eh, vašem delu in vi ste za to ustvarili dobro podlago. Okrepiti moramo Evropo in če želimo, da bo Evropa močna v celoti, ne samo njene inštitucije, potem moramo zagotoviti, da bodo posamezne države članice močne. Zaščita, ki jo nudijo evropske inštitucije, se bo morala namreč eh, podvojiti tako gospodarsko, politično kot tudi vojaško. To morajo storiti tudi države članice. Ta cilj pa lahko dosežemo samo, če bomo tudi v prihodnosti še naprej sledili našim ciljem. Sodelovati moramo in to iskreno, nima smisla, da se zakopljemo v eh, posamezne podrobnosti. Gospod Murešan, izvolite. Hvala lepa, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa ministrska predsednica, spoštovani kolegi in kolegice, Romunija bo prvič predsedovala Evropski uniji in to je zgodovinski trenutek za našo državo. Zelo jasno bi želel povedati, da je to predsedovanje res v imenu romunskih državljanov. Romunski državljani so pripravljeni na to prvo predsedovanje Evropski uniji. V zadnjih dveh letih je vse več romunskih državljanov stopilo na ulice in se zauzemalo za evropske pravice zauzemali so se za pravno državo in za neodvisni pravosodni sistem. Pri tem so imeli v rokah evropsko zastavo. V času romunskega predsedovanja moramo to upoštevati. Vi, gospa ministerska predsednica, morate to odgovornost tudi prevzeti. Pred vami je kar nekaj izzivov, naprimer evropski proračun za naslednjih sedem let. evropskim državljanom morate čim prej ponuditi podrobnosti o tem, kakšna finančna sredstva bodo na voljo in kako bodo porazdeljena. Veliki ziv pa je tudi Brexit. Videli bomo, kaj se bo danes zgodilo na glasovanju v britanskem parlamentu. Milijonom evropskih državljanov v Združenem kraljestvu moramo pomagati, da bodo vedeli, kaj se bo zgodilo z njimi v prihodnosti. Romunija pa želi pomagati tudi v vzhodni soseski, to mora nujno priti na eh, naše dnevne rede. Evropska unija od predsedstva pričakuje, da bo spoštovalo evropske vrednote in tudi državljani to pričakujejo. Prosim vas, da se držite dodeljenega časa za govor. Kolega Marija, za minuto. Grazie, presidente. Kiria Prosipurgec. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se eh, vam za besedo gospa ministerska predsednica spregovoril bi o vprašanju migracij. Zdi se mi namreč, da ponovno doživljam nek državu. Svet se ni pripravljen odločiti, ni pripravljen sprejeti odločitev in odgovornosti. Države članice pa tudi eh, popuščajo, ne želijo prenove dublinske uredbe. Grčija in Italija ostajata eh, nekakšno taborišče, kjer ostanejo vsi begunci. Egejski otoki so polni beguncev, sedaj pa begunci prihajajo tudi eh, preko drugih poti. Želel bi si, da se spremeni azilni sistem v Evropi. Mislim, da moramo odpraviti Dublinsko uredbo, torej Dublin 3 bi morali umakniti. Prošnjo za azil ne bi nasmeli, smeli nasloviti na državo vstopa, ampak na druge države. Hvala lepa, gospod Grapini. Ministru, komisar, dom... Najlepša hvala, gospa premijejka, gospod komisar, predsednik, spoštovani kolegi in kolegice. Rada bi se zahvalila tistim, ki ste podprli romunsko predsedovanje tudi, tudi sama sem bila članica romunske vlade, poznam svoje kolege tam in prepričana sem, da bodo uspešni. Ne bom spregovorila o njihovem programu, namreč eh, mislim, da vsi prispevajo k temu, da bi bil program res dober. Bi pa rada nekaj dodala. Tisti kolegi, ki so prišli sem z napačnimi in lažnimi informacijami, sedaj te informacije zlorabljajo in jih razširjajo. V Evropskem parlamentu se trudimo, da bi se bojevali z oprlažne novice. Res je, trenutno smo v predvolilnem času, ampak to še ne pomeni, da bi morali napadati eno izmed držav članic v času njihovega predsedovanja. Pomembno je, da govorimo o njihovem programu, o njihovem predsedovanju, o njihovih ciljih. To bi bilo nekaj koristnega. Govorimo o prioritetah, o vsebinah, ne pa o govoricah, za katere nismo prepričani, da so resnične. Torej, želim vam veliko uspeha v času predsedovanja. Danes smo na plenarnem zasedanju glasovali o pomembnem dosjeju, glede katerega se bodo sedaj začela pogajanja in prepričana sem, da bo Romunija zelo uspešna. Hvala lepa, gospa Kuneva. Najlepša hvala. Spoštovana premijajka, veseli me, da ste ponovno v parlamentu. Pred nekaj leti ste bila evropska poslanka skupaj z nekaterimi kolegi, naprimer gospa Grapini, gospod Pirinski in drugi. Ste se odeležili konference, ki sem jo organizirala jaz, o načinih, boljšega sodelovanja v Balkanu. Takrat smo se pogovarjali o tej pomembni temi. Ampak Romunija ni dober primer, ko gre eh, za socialne pravice, za eh, izplačilo plač, pravice delavcev in tako naprej. Ali je to res? Poznate pravice Evropskega parlamenta, veste, da se zauzemamo za socialni stebr, za človekove pravice, za to, da bi sprejeli reformo skupnega azilnega sistema. Upam, da so to tudi vaše prioritete. Želim vam veliko uspeha v času predsedovanja. Jaro. Hvala lepa, kolegica Jaroka. Spoštovana premijejka, želimo vam veliko uspeha v času predsedovanja. Hvala, da ste izpostavili najpomembnejše prioritete. Za nas je izjemno pomembna tudi kohezijska politika, ki ste jo izpostavili. Pomembne so gospodarske razlike v Evropi, ampak ne le to. Vprašanje je tudi, kakšen dostop do pravic imajo različni državljani Evropske unije. Socialna kohezija, o kateri ste govorili, je zato tako pomembna. Prav zato upamo, da boste v naslednjih šestih mesecih dosegli tukaj napredek. Namreč imate že veliko izkušenj na tem področju. Namreč eh, povezali ste se z nekaterimi najbolj revnimi državami v Evropski uniji in eh, Veseli me, da bomo tukaj poskušali napredovati. Hvala za to vprašanje o Romih. Gospod Marinesku je tudi to omenjal. Pomembno je, da razmišljamo o situaciji revnih in vaše predsedstvo mora poslati Evropi to sporočilo, da imamo v Evropi dve, eh, 120 milijonov revnih ljudi in eh, to moramo nujno odpraviti. Upam, da se bo vaše predsedstvo zauzemalo za to vprašanje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa premijerka, spoštovani člani romunske vlade, spoštovani kolegi in kolegice. Morda ni na ključje, da danes, 12 let potem, ko se je Romunija pridružila Evropski uniji, naša premijerka predstavlja prioritete romunske vlade v času predsedovanja. Romunija sedaj. Eh, sedaj proslavlja tudi dva pomembna eh, datuma. 169 let od tega, ko se je rodil naš eh, nacionalni pesnik in še ena pomembna obletnica za Romunijo in njihovo neodvisnost. Naša premijejka gospa Dančila je prav v teh dneh podala vizijo romunskega predsedovanja in to je trenutek, v katerem Romunija ponovno slavi ponosni moramo biti na to, da smo člani te krasne evropske družine, Evropske unije. To priložnost bi izkoristila za to, da želim veliko uspeha premijejki Dančili in članom njene vlade. Spoštovani kolegi, prosim, imejte več zaupanja v eh, vizijo Romunov v času tega predsedovanja. V veliko čast mi je, da bom kot poslanka v parlamentu lahko podprla predsedstvo z delom na različnih dosjejih. Predvsem v odboru za kmetijstvo, naprimer, namreč eh, SKP je pomembna prioriteta za Evropo in zato me tudi zelo zanima, gospa premijejka, kakšna je vizija romunskega predsedovanja na tem področju. Kakšni so vaši predlogi, kar se tiče kmetijske politike? Hvala. Hvala lepa, kolega Preda. Eh, eh. Najlepša hvala. Čisto kratek komentar, gospa premijejka. V zadnjih mesecih ste vi in člani vaše vlade kritizirali Evropsko komisijo in to večkrat. Dejali ste, da so njihove dejavnosti, dejavnosti komisije, utemeljene na lažnih informacijah, na neresničnih informacijah. Vi in vaša vlada ste prebrali tudi resolucijo parlamenta, v kateri piše, da so posredovale tuje sile. Zanima me, kako boste sedaj sodelovali z komisijo in parlamentom, vašimi institucionalnimi partnerji, če pa tukaj ni zaupanja. Sami ste povedali, kako pomembno je, da vzdržujemo zaupanje v inštitucije. Pa še nekaj bi rad dodal. Ko ste govorili o prioritetah romunskega predsedstva, no, V Romuniji je eden izmed televizijskih programov prenehal eh, oddajati, zato ker je predvajal slike iz protesta 10. augusta. Zato je torej moral nehal pred, eh, prenehati svoje predvajanje. To je nekaj, kar bi vas moralo precej skrbeti, gospa premijejka. Razen, če ste še vedno eh, nekje v preteklosti, če razmišljate tako, kot so včasih čočeska? Honorevole Ruonen. Gospa Ruonen za minuto. Bulman, mister Bulman, suspension of station. Mikrofon. Mikrofon, prosim, sicer vas ne slišimo. Najlepša hvala. Romunija prvič predseduje Evropski uniji in veliko pomembnih dosjejev je pred vami. Upam, da boste dosegli napredek. Pri teh dosjejih je zame izjemno pomembna direktiva za zaščito žvižgačev. Pomembno je, da zaščitimo žvižgače, ne glede na to, ali se znajdejo v javnem ali zasebnem sektorju, namreč eh, vedeti morajo, da jih bomo zaščitili, da tudi če poročajo o zločinih, eh, ne bo ne bodo ogroženi. Če ne bodo verjeli v to zaščito, ne bodo poročali o zločinih, ki se dogajajo leta in leta. Svet je sedaj pod vprašaj postavil pravno podlago te direktive. Pravna služba komisije in parlamenta pa pravita, da tukaj ni nobenih problemov. Torej upam, da svet ne bo blokiral tega dosjeja, upam, da bo Romunija v času svojega predsedovanja resnično poskušala uspodbujati nadaljevanje teh pogajanj. Žvižgači morajo imeti namreč minimalne standarde za zaščito po vsej Evropi. Hvala lepa. Kje smo zdaj na tem mojem seznamu? Klaudija Tapardel. Preloara prešedencije, da katre cara. Najlepša hvala. Predsedstvo Evropske unije je izjemno pomembno za Romunijo, mojo državo. Romunija bo pokazala, kako zmogljivi smo, kako dobre so naše. V, v, Kako dobra je naša uprava in kako smiselno razumemo vizijo evropske prihodnosti. Romunija ima namreč strateško pomembno pozicijo, pomagala bo pri boljši uravnoteženosti v Evropi in združevala vzhod in zahod Evrope. Romunija je zelo proevropska država in prav zato je to sedaj zelo pomembno. Znašli smo se v času, kjer je pred nami veliko izzivov in zato moramo biti solidarni ter eh, podpreti to predsedstvo. Gospa Keller, gospod Verhofstadt in drugi, ki so bili zelo kritični, naj vam povem naslednje. Motite se, informacije, ki ste prej, jih prejeli, ne držijo, v bistvu ste postali žrtev manipulacij. Žal mi je, da ste bili tako kritični do Romunije in njene vlade, ampak to je gotovo samo del predvolilnih igric. Romunija spoštuje vladavino prava in temeljne pravice romunskih državljanov. Romunski predsednik je vaš prijatelj, ampak prav on je ignoriral določbe iz naše ustave. Če želite pravično Evropo za vse državljane, potem morate zagotoviti, da bo leto 2019 tisto, v kateri eh, ne bomo več imeli eh, posredovanja pri eh, Romuniji in da bo lahko torej se Romunija pridružila še in hvala. V imenu komisije podpredsednik Ansip. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovana premijerka, spoštovani poslanci in poslanke. Vsem bi se vam rad zelo lepo zahvalil za to zanimivo razpravo. V času romunskega predsedovanja se bo zgodil brexit, poleg tega bomo imeli evropske volitve. Nadaljevala pa se bo tudi pogajanja glede večletnega finančnega okvirja. Istočasno moramo zaključiti pogajanja glede 242 različnih zakonodajnih predlogov. Skupaj bomo eh, sodelovali in tudi opravili dobro delo ter dosegli rezultate, to je rekel predsednik Joannist prejšnji teden v Bukarešti. Na našem obisku sem zelo dobro razumel, kako resno so romunski ministri vzeli te besede romunskega predsednika. Veselim se dobrega sodelovanja med Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in romunsko vlado v času vašega predsedovanja Evropski uniji. Romuniji želim veliko uspeha v času predsedovanja. Najlepša hvala, Mulčomesk. Ora, al primo ministro. Da... Besedo predajam ministerski predsednici Dančili. Predinte, ama... Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo skrbno sem prisluhnila vsem govorom in pripombam poslank in poslancev, mojih nekdanjih kolegov. Upala sem, da boste ponudili kakšen predlog, kakšno rešitev, da boste zauzeli pozitiven pristop. Tako da bodo vsi evropski državljani, ki nas danes poslušajo, tudi slišali, da ponujamo odgovore na njihove zahteve, na njihove vprašanja, na njihove potrebe ne glede na to, odkot prihajajo, iz katere države, iz katere regije, iz katerega socialnega razreda. Kot sem že prej povedala, sem nisem prišla zato, da bi polagala račune ali da bi poravnavala kakršnekoli račune. Tu sem kot ministerska predsednica države, ki trenutno predseduje, Evropsko un predseduje Evropski uniji. Sama sem ministerska predsednica Romunije in upam, da bomo skupaj našli rešitve, zaradi katerih bo Evropska unija močnejša. Želimo si, da bi Evropska unija bila veliko bližje svojim državljanom, povsod po Evropski uniji. Podpredsednik komisije, najlepša hvala tudi vam za prijazne besede. Hvala lepa tudi za to, da zaupate romunskemu predsedstvu Evropske unije. Potrebujemo vašo podporo. Prepričana sem, da bomo skupaj z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom lahko zagotovili stabilnost in oblikovali soglasje tudi glede pomembnih vprašanj in izzivov, s katerimi se soočamo. Skušala bom odgovoriti na vprašanja, ki ste jih izpostavili. Gospod Stolojan, Naši ministri so izkušeni. Delali smo v ozadju, ko so predsedovale druge države, sodelovali smo s komisarji, sodelovali smo z različnimi akterji in se ustrezno pripravili na različne dosjeje, ki jih imamo na mizi. Podpira nas seveda tudi generalni sekretarjat sveta. Tako da prosim, da ne vstopate v razpravo s to prejudicirano podobo o naših ministrih in državnih sekretarjih, ki naj ne bi bili zmožni reševati problemov, s katerimi se soočamo. Tudi vi ste Romun in želela sem si, da bi vsaj vi zaupali romunskim ministrom in naši državi. Govorili smo o tem, da je zelo pomembno, da se ministerska predsednica sreča z nizozemskimi in francoskimi sogovorniki. Seveda sem pripravljena iti tudi v nizozemski parlament, pripravljena sem se pogovarjati tudi s predsednikom Romunije, da bo tudi sam izpostavil ta vprašanja na Evropskem svetu. On nas bo namreč zastopal na ravni Evropskega sveta. Kar pa zadeva evroobmoče in načrt za pridružitev evroobmočju. Decembra 2018 smo dokončali ta načrt, načrt je zdaj objavljen, tudi natisnjen. Zdaj pa moramo sprejeti posamične ukrepe, ki so v tem načrtu tudi opredeljeni. Z veseljem vam posredujem podrobnosti tega programa. Glede tega, kar ste povedali, v skupini SD. Hvala lepa za izraženo podporo, hvala lepa, da zaupate v pravno državo, ampak verjetno veste, da podpiramo človekove pravice in da podpiramo tudi pravice vseh tistih, ki so trpeli zaradi krivičnih odločitev, ki jih je sprejel naš pravosodni sistem. Žal mi je, da je gospod Vrhovštad že zapustil plenarno dvorano, kajti želela sem ga pomiriti kos bomo vsem tem dosjejem, ki jih imamo na dnevnem redu predsedstva. Ravno zaradi tega sem tudi prosila, da se oblikuje soglasje. Odločalo se bo s soodločanjem, zato bomo stremeli k enotnosti. Sem pa seveda upala, da bi kolega kot vodja politične skupine podal vsaj neke vrste oceno našega programa, kako naš program se upada z evropsko agendo ne pa da izpostavlja zgolj probleme in izzive, s katerimi se država, ki predseduje svetu Evropske unije, sooča na interni ravni. Pomembno je, da govorimo o dejstvih. Glede pripomb gospoda Frhovštata. Gospod Frhovštat kritizira romunsko vlado bi pa vseeno prosila kolega, da dopusti, da se romunski državljani sami odločijo, da sami sprejmejo odločitev ali verjamejo vladi ali ne. Prosim ga, da romunskim državljanom ne usiljuje svojih prepričanj. Kolegice in kolegi, seveda je zelo pomembno, da ponudimo tudi predloge drugim državam. Dejstvo pa je, da moramo vsaki državi prepustiti, da oblikuje svojo agendo, svoje zamisli in da vsaka država kuje svojo usodo. Gospa Keller, rekli ste, da je na tisoče Romunov odšlo na ulice protestirati, da zahtevajo pravno državo, ampak zdi se mi, da so vas napačno obvestili o tem, kaj se dogaja. Par številk zgolj za ponazoritev, kaj pomeni dobro upravljanje v Romuniji. Pri nas beležimo gospodarsko rast, ki je više od 4 odstotkov. 2,6 odstotka je vreden naš primankljaj. Brezposelnost je pri nas nižja od 2 odstotkov. Več kot 10 odstotkov naložb imamo v Romuniji. Mislim, da je to več kot jasen zgled, da dobro upravljamo v državi. Mislim, da ste kolegice in kolegi v parlamentu skušali Romunijo prikazati na napačen način. Lahko vam posredujem tudi številke, na podlagi katerih boste ugotovili, da smo na podlagi dobrega upravljanja v državi zagotovili boljši življenski standard. Mislim, da bi morali primerjati dosežene rezultate s tistimi, ki so jih dosegle druge države. Če bi to storili, bi prišli do zaključka, da v Romuniji vlada dobro deluje in da skrbi za romunske državljane. Gospod Paskas nas je vprašal, kaj si mislimo o razkolu v Evropski uniji. Ali bodo težnje po zedinjanju v uniji sedaj bile potisnjene na stranski tir in se bomo bolj pogovarjali o tem, kar nas razdvaja. Mislim, da se ne bi smeli osredotočati toliko na to, kaj nas razdvaja. Namreč samo, če bomo enotni, če bomo delovali kohezivno, bomo lahko kot Evropska unija storili korak naprej. Marija Žuao, hvala lepa za vse prijazne, lepe besede. Vrh v Sibiju bo za nas nedvomno priložnost za to, da skupaj oblikujemo prihodnost Evropske unije. Mislim, da ste danes govorili o prihodnosti Evropske unije in če se že pogovarjamo o Evropski uniji in njeni prihodnosti, to pomeni, da bomo morali drug z drugim sodelovati, ne glede na to, kateri politični stranki pripadamo. Najti moramo rešitve, s katerimi se bomo približali evropskim državljanom. Samo tako bomo zagotovili prihodnost, v okviru katere bomo enotni in v okviru katere bomo državljanom lahko zagotovili čim boljše možnosti. Gospod Hökmark, vlada se mora boriti proti korupciji. Večkrat sem že izpostavila, da nimamo enega samega zakonodajnega akta s tem v zvezi trenutno na mizi v Romuniji. Govorim o amnestiji. Namreč želimo zaščititi državljane, ne želimo braniti kogarkoli specifično, želimo braniti vse tiste, katerih pravice so bile poteptane. Pomembno je, da ko govorimo o pravni državi, ko govorimo o pravici in pravosodju, bi morali sodelovati, zato da bi se skupaj borili proti korupciji. Romunska vlada bo storila točno to, vendar nas morajo prav tako skrbeti pravice tistih državljanov, ki so jih prizadele napačne sodne odločitve. Gre za državljane, ki so utrpeli škodo zaradi tega, ker so predstavniki tajne službe sklepali dogovore s pravosodnimi organi. Številni pravite, da je boj proti korupciji pomemben, ampak tisti, ki želijo izpostavljati ta vprašanja, to, kako pomembno je, da se borimo proti korupciji, ne želijo, da se razkrijajo vse informacije, zato ker so ti isti posamezniki bili del tega sistema, v okviru katerega se je pravna država kršila. Gospod Marinesko, vaše stališče glede romunske vlade nikakor ni utemeljeno niti upravičeno. Vi ste rekli, da je prišlo do napadov na pravosodni sistem, da je vlada PSD-Alde tista, ki vrši te napade. To nikakor ne drži. Mislim, da noben romunski državljan tega ne verjame. Ne morete reči, da je romunska vlada sprejela karkoli v nasprotju s pravno državo. Vsi zakonodajni akti v zvezi s pravosodnim sistemom so bili izglasovani v romunskem parlamentu. Romunski parlament pa je tisti, ki predstavlja državljane, ki so ta parlament izvolili. Omenili ste evropska sredstva. Zdi se mi, da so vaše pripombe bolj letele na tehnokratsko vlado, ki je bila na oblasti pred nami odkar smo mi na oblasti, smo uspeli še, počrpati 26 odstotkov evropskih sredstev, ne da bi upoštevali kmetijska sredstva. Tam je uspešnost črpanja sredstev 27 odstotkov, kar je skladno z evropskim povprečjem. Ta vlada dela v dobro romunskih državljanov. Jasno je, da sprejemamo ukrepe tudi v ta namen. Mislim, da počnemo vse za korist evropskih državljanov. Tako da to, kar ste povedali, ne drži. Gospa Breso, teritorijalna kohezija je nedvomno pomembna. Nobene regije ne bi smeli pustiti zadaj. Gorska območja, oddaljena območja, podeželska območja, vsa moramo vključiti. Pripravljeni smo sprejeti vsak predlog v zvezi s tem, kako bi zagotovili večjo kohezijo. Omenili ste, da bo 20 milijonov državljanov prvič volilo na evropskih volitvah. Pravite, kaj nameravamo mi storiti, zato da bi mlade prepričali, da se volitev udeležijo. Najprej moramo mladim pokazati, da jim znamo ponuditi rešitve. Poleg tega moramo mladim pokazati, da pri nas ne gre za konflikt med političnimi skupinami. Pomembno je, da iščemo rešitve. Samo tako bomo lahko prinesli dodano vrednost, samo tako se bodo naši državljani tudi lahko poistovetili z odločitvami, ki jih sprejemamo v naših institucijah. Prepričana sem, da nam skupaj lahko uspe. Kolegice in kolegi, zaupam v svet, v komisijo in v vas. Prepričana sem, da bomo v naslednjih šestih mesecih poiskali prave rešitve in da bomo izpolnili pričakovanja tudi teh 20 milijonov mladih ter vseh ostalih 500 milijonov evropskih državljanov. Gospa Jaroka, kar zadeva vaše pripombe. Omenili ste, da v Evropski uniji obstajajo tudi revnejše države in da bi morali storiti nekaj s tem v zvezi. Več kot eno leto že delamo na tem, skušamo izboljšati življenski standard. Ugotovili smo, da vrčevalni ukrepi niso prava rešitev. Pri nas smo povečali tako plače kot pokojnine, izboljšali smo plače za zdravnike in učitelje, povečali smo tudi razno razne dodatke za prikrajšane osebe, tudi za invalide. Prispevali smo k eh, razvoju mest in regij. Veliko smo že storili v boju proti revščini. Več pa bomo morali storiti s tem v zvezi tudi na evropski ravni. Še zadnja pripomba, Danes smo med razpravo slišali kar nekaj obtožb. Obtožbe so letele tudi name. Ne vem, ali naj se na to sploh odzovem. V vsakem primeru naši državljani razlikujejo med sovražnim nastopom in odprto glavo. Gospod Preda, romunska vlada in ministerska predsednica ne kritizirata Evropske komisije ali Evropskega parlamenta. Sama sem bila članica Evropskega parlamenta. Vedno sem podpirala proevropski pristop. V devetih letih, kar sem bila članica Evropskega parlamenta, nisem poskrbela za noben škandal, tako kot vi, vedno sem predstavljala pozitivne rešitve za evropske institucije. Sama nisem proti parlamentu lahko pa sem kljub temu kritična do nekaterih resolucij. Omenili ste proteste v Romuniji, ki so potekali 10. augusta. Kaj pa je s protesti v Franciji? Kakšno stališče vi pravzaprav zauzemate? Ne želim zdaj tega izpostavljati, kajti Francija sprejema odločitve sama. Noben poslanec iz Francije danes ni izpostavil kritičnih pripomb do svoje države. Mislim, da bi morali zaupati v evropske institucije. Prepričana sem, da je naš odnos do institucij pomemben tudi za državljane, ki spremljajo današnjo razpravo. Omenili ste svobodo medijev, tudi glede tega ste podali določene resne obtožbe. Lahko vam zagotovim, gospod komisar, kolegice in kolegi, romunska vlada nima nič opraviti s tem. Gre za širjenje lažnih informacij. Mislim, da je to izvrsten primer tega, česar se ne bi smeli posluževati. Res je, da je televizijska postaja morala prekiniti svoje oddajanje za 10 minut, ampak nacionalni svet za audiovizualne storitve je sprejel to odločitev. Ne vem, zakaj je prišlo do tega. Romunska vlada ni imela nobenega opravka s to odločitvijo. Istočasno pa se moramo vprašati tudi o tem, kako lahko s sprejetim odločitvam zagotovimo večjo verodostojnost kot evropski politiki moramo biti izjemno previdni pri tem, kaj počnemo v prihodnje, o čem govorimo. Tisto, kar omenjamo, mora biti utemeljeno na dejstvih, sodili nas bodo tudi po tem, kaj izrečemo. Še bolj pomembno pa je, da bo tudi evropski projekt zaradi tega izpostavljen. Najlepša hvala za vašo pozornost. Vesela sem, da me Evropski parlament podpira, da nas podpira tudi Evropska komisija. Vsem vam želim veliko uspeha pri tem skupnem evropskem projektu. Hvala lepa, razprava je s tem zaključena, na dnevnem redu pa imamo poročilo.